Poslovnika 21. novembra 2001 je odbor za pravne zadeve potrdil pristojnosti Kenta Johanssona, poslanca, in eh, soglasno glasoval eh, za potrditev mandata tega poslanca. To bo začelo veljati 21. oktober 2011. Ali kdo nasprotuje ratifikaciji mandata Kenta Johansona kot poslanca Evropske parlamentu? Ne. Dobro, ta mandat je s tem potrjen. Gospod Eli Horev me je obvestil o svojem odstopu kot član Evropskega parlamenta skladno s četrtim členom, prvim in